imeli priložnost, da jasno določimo svoje prednostne naloge za prave upravne postopke na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Gijom. To označuje konec razprave. O tem bomo glasovali v sredo opovdne. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospoda Leichtfrida. Blago in tehnologija z dvojno rabo in nadzor tega. Gospod Leichtfried, za štiri minute, izvolite. Dank, Herr Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisarka, kolegice in kolegi. Pri prebiranju tega poročila o avtorizacijah za nadzor izvozov blago, blaga in instrumentov za dvojno rabo, sem se sicer že zavedal, o čem gre, ampak nisem se v celoti zavedal, kako obsežna tema to je. Govorimo o gospodarski veji. Tukaj so pomembna tudi delovna mesta, prav gotovo. Mislim pa, da je to področje, ki ga moramo urediti zelo natančno, zelo dobro in na ravni Evropske unije. Govorimo o blagu, ki ga je mogoče uporabiti za civilno in vojaško rabo. To zadeva kemikalije in radioaktivne komponente. To so računalniški sestavni deli in tudi drugo. Dlje časa že o tem razpravljamo in to zadeva tudi dele programske opreme. Mislim, da so vrzeli med pravili, ki trenutno obstajajo v Evropski uniji, takšne, da bi jih morali čim prej rešiti. Postati moramo bolj ciljno usmerjeni in tudi bolj pregledni pri svojem delovanju, zato da bomo lahko dosegli preglednost tudi na evropski ravni. V tem poročilu smo si morda prvič ogledali, kakšne so posledice Lizbonske pogodbe za nas v Evropskem parlamentu. Evropska komisija je predložila predlog Evropskemu svetu. Menili so, da bo zadeva rešena še preden je začela veljati Lizbonska pogodba. To se ni zgodilo, zato se je vprašanje postavilo tudi Evropskem parlamentu. Mislim, da je to primerno, da o tem razpravlja tudi Evropski parlament, kajti tudi mi želimo imeti besedo pri tem. Skupaj s svetom, seveda. Zaobiti moramo določene pravne težave, ki so se pojavile. Zahvaljujem pa se službam komisije za to, da so nam pomagali pri tem, da smo rešili določene težave pravne težave. Vseeno pa nas čaka še ključno vprašanje. Strinjamo se o vsem, razen o eni stvari, svetom. Namreč vprašanje je, ali bi morali potrditi izvoze po izvozu ali pred tem, ko se izvoz dejansko zgodi. Mislim, da je to spremljivo zaradi varnosti, nadzora in preglednosti zagotoviti. Moramo, da bo vprašanje pred izvozom nevarnega blaga, ne pa, da na, najprej zadevo izvozimo, potem pa prosimo za odobritev za nazaj. To je znamenita razprava ex post ex ante in eh, dobro bi bilo, če bi najprej poskrbeli za dovoljenje in šele potem začeli izvažati kjer smo se mi edini in se nismo edini s svetom, je vprašanje preglednosti in pa dožnost obveščanja. Evropski parlament bi moral biti obveščen o tem, kaj je bilo dovoljeno, koliko, kam, kajti mi smo tisti organ, ki mora poskrbeti za to, da bodo stvari potekale tako, kot morajo. Prav tako moramo razpravljati o tem, kako je z napravami, z tistimi izvozi, ki se jih lahko na koncu uporabi za to, da bi prišlo do košito človekovih pravic. Taknih izvozev ne smemo dovoliti in zato je potrebno poskrbeti. Gospod predsedajoči, gospa komisarka, veselim še že razprave. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu komisije komisarka Malmstromova. Izvolite. Yes, Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod poročevalec. Vsak dan morajo evropska podjetja konkurirati v vedno bolj natrpanem trgu. Vprašanja pravočasne dostave so prav tako pomembna kot vprašanje kakovosti in cene. Blago za dvojno rabo je še posebej kočljiva zadeva, kajti tukaj so potrebni ustrezni postopki. Tukaj ne gre za nišne izdelke, to so izdelki, ki jih je mogoče uporabiti v številnih industrijskih sektorjih. Vesoljska industrija, telekomunikacije, letalska industrija in številne druge. Blago je pod nadzorom, zato ker ga je potencijalno mogoče uporabiti tudi za vojaške namene. Številne državne, države članice imajo posebne instrumente na voljo za takšne izvoznike. Pod temi instrumenti lahko izvozniki izvajajo blagozvojno rabo z minimalno administrativno oviro oziroma z minimalnim obremenitvijo. Komisija je 2008 podala predlog za to, da bi tako pomagali vsem izvoznikom v Evropski uniji. Predlog za novo splošno izvozno dovoljenje skupnosti je namenjeno temu, da bi vsem izvoznikom v skupnosti pomagali za to, da lahko koristijo prednosti določenih dovoljen za izvoznike za izvoz v določene države. Naprimer, izvoz na mednarodne sejme bi bil tako lažji. Izvoz blaga po popravilu bi prav tako postal preprostejši tudi izvoz telekomunikacijske napreme in določene industrijske kemikalije, bodo lažje predmet izvoza. Določene države članice bodo lahko svoje omejene vire namenile tistim transakcijam, ki dejansko predstavljajo tveganje. Komisija redno predjema pritožbe, da v nekaterih državah članicah ni mogoče izvajati blaga, ki ga je mogoče izvajati v drugih državah članicah. Predlog pred vami je prvi korak k temu, da bi lahko odstranili ali umaknili te neenakosti na enotnem trgu. Številne druge države sprejemajo podobne korake za to, da bi podale prednost na področju nadzora izvozov. Zahvaljujem se gospodu Lajftridu in drugim evropskim poslancem za zelo konstruktivno delo na tem predlogu. Predlog, ki ste ga predstavili vi in vaš odbor, je prav gotovo dobro zapisano in gre v pravo smer in je v skladu s mnenjem komisije. Hvala. Hvala lepa sedaj pa v imenu odbora za zonanje zadeve. Seveda pa uporablja tudi čas za zelene, to je gospod Butikofer. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Pred nami je tema, ki se enako nanaša na blago, kakor tudi na trgovino. Gre za blago za dvojno rabo, ki lahko služi tako civilnim, kakor tudi vojaškim namenom ti vojaški nameni so lahko občutljivi oziroma pomembni za ohranjanje naše varnosti. Nekateri, na primer Nemško gospodarsko ministerstvo, menijo, da gre za nekritično blago. In tukaj citiram. To ni pravilno in parlament je v svojih odborih bil do sedaj bolj odgovoren. Sam govorim kot eh, predstojnik, eh, kot predstavnik odbora sede in v teh odborih smo zauzeli jasno stališče. Mislimo, da bi bilo neodgovorno, če bi opustili določene mehanizme nadzora. In zato pozivam kolege in kolegice, da naj upoštevajo priporočila odbora AFET in PASEDEA in pa priporočilo poročevalca, ki je pravkar govoril, zlasti, ko gre za predhodno kontrolo. To je tista velika sporna točka, ki še obstaja v zvezi s to temo. Šele kasneje poskrbeti za nadzor, to bi pomenilo manj varnosti. Mi pa vas želimo več varnosti za naše državljane, pa tudi za naše države partnerke in pa naše trgovinske partnerje. Ne želimo, da bi sledili načelu INTA, da bi predhodno kontrolo nameščali oziroma nadomestili z eh, ex post kontrolo. To bi trgovinske interese postavilo pred Eh, varnostne interese. Številne države, tudi nizozemska, so izključno opozarjale pred tem in zato je prav gotovo v interesu naših državljanov, če bi plenarno zasedanje podprlo to, kar so pripravili naši odbori. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Krštenger za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Uredba za blago za dvojno rabo pokriva blago, ki je namenjeno dvojni uporabi. Gre za splošna izvozna dovoljenja, ki pa bi morala nuditi možnost načrtovanja tako za evropske izvoznika, kako tudi za majhna in srednje velika podjetja. Ta uredba bi morala olajšati življenje izvoznikom. Eh, in izboljšati njihovo konkurenčnost. Zato mislim, da podrobni postopki poročanja in pa dodatne zahteve, ki bi jih morali izpolnjevati izvozniki, niso olajšava, ampak dodatna bremena. Zagotoviti je potrebno, da blago za dvojno rabo eh, se varno uporabi in da, da takšno blago ne predstavlja nobene nevarnosti. Moramo pa preprečiti nepotrebno uh, obremenjevanje naših podjetij. Naprimer, majhno srednje veliko podjetje, eh, tehnološko podjetje nudi 24-urni servis za to, da bi popravili naprave ali dostavljali rezervne dele in ta podjetja morajo, biti, morajo obstajati tudi, ko gre za okrepljene družbe na področju izvoza. Enako velja za kibernetične napade in pa vdržene strani. Če ne bomo imeli jasnih okvirnih pogojev, za ta področja, če bodo določbe nejasne, potem eh, tudi to lahko povzroči dodatne obremenitve za podjetja. Nujno je, da vložene strani mm, upoštevamo pri celotnem postopku, ampak vse skupaj mora biti pragmatično in praktično. Potrebno zagotoviti varnost in pa preglednost. Še enkrat želim omeniti, da bi naj ta uredba pripomogla k olajšanju postopkov in pa manjšim upravnim bremenom. Naše gospodarstvo bi naj bilo s tem okrepljeno in pa eh, administrativni postopki naj bi se zmanjšali. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Čutaš. Za dve minuti. Domnule prešedinte, domna komisar, stimac koleč. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa komisarka, kolegice in kolegi, naj, najprej čestitam našemu kolegi za zelo dobro upravljeno delo. To je tehnično vprašanje, ki bo imelo velike posledice za Evropsko unijo. Izvajamo spremljanje in nadzor nad blagom za, dvo, za dvojno rabo in to počnemo že več let. Z registriranjem na carini poskuša Unija preprečiti uporabo orožja, ki je bilo prepovedano. To so orožja za množično uničevanje. Prav tako želimo zagotoviti več preglednosti in več demokracije v tem sistemu. Želimo pa si, da bi bil sistem varen in demokratičen. Prav tako želimo poskrbeti, da blago z dvojno rabo je predmet zelo ostrega in strogega nadzora. Evropski parlament si želi, da bi imeli letno poročilo o tem, zato da bi olajšali naloge nadzora. Evropska komisija je zavezana temu, da redno poroča Evropskemu parlamentu o vzpostavitvi nadzornega sistema skupnosti za izvoz blaga za dvojno rabo to velja tudi za druge ukrepe sprejete na tem področju. Kar zadeva nacionalne izvozne sisteme, moramo poskrbeti, da bo seznam blaga, ki je predmet nadzora, posodobljen. Pri tem pa mora sodelovati tudi Evropski parlament. Kaj si torej želimo? Želimo si več vključnosti Evropskega parlamenta v tem postopku, zato da bo parlament lahko odigral svojo ulogo. Hvala lepa, gospod Rinaldi, za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisarka, kolegice in kolegi. Če je kaj težko nadzirati, je težko nadzirati trgovino z orožjem. Kaj so razlogi za to? Gre za trgovanje z tehnologijo, ki jo je mogoče hitro pretvoriti v vojaško rabo. Vseeno moramo zagotoviti, da bomo imeli ustrezen nadzorni sistem. Ko smo začeli z delom na to temo, je komisija od nas zahtevala, da sprejmemo oziroma da upoštevamo direktivo z leta 2000. To so sedaj omaknili. Ne glede na to, da je uredba potekla, še vedno delamo na osnovi zakonodajnega akta iz leta 2009. Na delo na tem področju smo začeli, sedaj pa je komisija podala nov predlog, da bi spremenili tudi to dodatno uredbo. Poskušamo delati pregledno, zato si želimo videti usklajeno različico. Samo še nekaj o stališču liberalcev in demokratov. V skupini Alde menimo, da ta sistem ni dobra zamisel. Govorimo o najvišjem znesku 5000 evrov in seznam ciljnih držav je prav tako omejen in Malim in srednjim podjetjem bo to sicer koristilo, vseeno pa mi želimo videti, da prevlada varnost in ne zahteve ter interesi trga. Kar zadeva obveščanje ex ante in to, da je treba predobiti odobritev, tega si še vedno seveda želimo, želimo si preglednosti in še nekaj. Želimo si tudi instrument, ki nam bo omogočal spremljanje ali bodo to izvajale agencije za človekove pravice ali sindikati. Želimo si, da bi to storili tudi v poročilu Evropskemu parlamentu. Gospod Šolc. Danke, prezident. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Izključno se zahvaljujem poročevalcu Leicht Fridu za njegovo delo in mu v imenu moje bližnje skupine želim veliko uspeha pri pogajanjih svetom, ki nažalost tukaj spohni prisoten. Dva vidika bi želel izpostaviti. Predlogi spremembe Evropske ljudske stranke niso pomoč poročevalcu, ampak eh, pravzaprav spodkopavajo eh, stališče eh, poročevalca v pogajanjih. Prav tako se moja politična skupina ne strinja s tem, če bi naj se znam za dvojno uporabo uporabili za to, da izključimo trete države od dostopa do visoke tehnologije. Zlasti gre za prepoved izvoza eh, visokokvalitetnih čarovnikov. Eh, zlasti nekatere države imajo veliko izkušenj s tem, kako je možno določila o blagu za dvojno rabo izkoristiti. Eh, in v zvezi s tem smo tudi uložili predlog spremembe. Hvala. Gospod Obermajer je naslednji, izvolite. Tak, ja, Hvala lepa. Ko gre za jedrško blago, za informacijsko tehnologijo, se ta lahko uh, uporabi tako civilne, kakor v vojaške namene. In uh, evropske države so pogosto Libijo zalagale za tovrstnimi, za tovrstnim blagom. Uh, Italija in pa Nemčija so dovažale največ orožji Libiji, Francija pa ostalim državam to neravnovesje potrebno odpraviti. Vse države članice in pa celotna vojaška industrija v Evropski uniji morajo biti podvržene strogim merilom nadzora. Ampak sistem je potrebno vedno znova posodobiti. Ravno gre za informacijsko tehnologijo, je potrebno vedno znova preučiti, ali te služijo demokratičnim gibanjem ali ne, kakor se je zgodilo tudi v arabskem svetu. Potrebno je Um, vedno poštevati tudi namene in pa cilje končnega uporabnika. Hvala. Gospod Firmer ima na voljo dve minute, izvolite. No, Hvala lepa. Ta zakonodaja se nanaša na blago, ki je namenjeno tako civilni, kakor tudi vojaški uporabi. Gre za informacijsko tehnologijo, jedrsko tehnologijo in tako naprej. Ne gre pa za eh, jasno določila na področju um, orožja. Zato je potrebno vse skupaj uskladiti, določila mora biti stroga, jasna, ampak tudi usklajena. Pogovarjal sem se z švedskimi podjetji, ki niso bila pripravljena izvažati francoska podjetja pa to rada počnejo. Trgovina je pri tem blagu zelo pomembna, tudi telekomunikacije so pomembne, ko gre za spodbujanje demokracije po svetu. Zato ne smemo civilnim družbi tukaj oteževati pogojev. Z temi določbami bomo oteži, otežili tudi izvoz popolnoma legitimnih proizvodov. Zato je nujno, da se pravila poenostavi, da so sicer stroga in usklajena, ampak biti morajo enostavna in to ni možno z ex ante eh, nadzorom. To bo samo vse skupaj otežilo. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa gospod Zemke, izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Država pri vsem tem je, da ne uporabljajo vse države članice enakih kriterijev oziroma meril pri izvozu blaga z dvojno rabo. Zato menim, da si moramo prizadevati za to, da bodo vse države članice upravljale enake, visoke standarde za izvoz blaga za civilno rabo, ki pa se lahko uporablja tudi v vojaške namene. Ta uredba naj bi opozorila predvsem na nekaj, po mojem mnenju. In sicer na to, da moramo preprečiti širjenje novih tehnologij in softvera oziroma programske opreme, kar bi nam, s čimer bi bilo lažji boj proti kibernetski kriminaliteti. Zdaj pa gospod Paško, izvolite. Ja, ta tema je dvojno občutljiva, tako politično kot gospodarstvo. Po eni strani želi Evropska unija preprečiti uporabo uh, nekega blaga tudi v vojaške namene. Seveda pa so to zajeti tako proizvajalci kot uporabniki. In uredba mora zajeti tako vrzeli v zakonodaji in predvideti nove vrzeli, do katerih lahko pride in nov razvoj tehnologije. In za nekatere se bo zdela ta uredba prešipka, za nekatera preveč močna, preveč stroga. Jaz si prizadevam za bolj transparentno, a strožjo zakonodajo, za večjo, večjo ureditev izvažanja. In to je tisto, kar želimo doseči v parlamentu in našo vlogo je tudi treba okrepiti in ne nas prezreti. Hvala. Zdaj pa začenjamo s postopkom Catch the Eye. Gospod Jar, izvolite. Um Hvala lepa ko gre za izvoz blaga za dvojno rabo, se vsi strinjamo, da v Evropski uniji potrebujemo enotna pravila. Ne pa, da imajo države članice različne postopke, da to vodi do izkrivljena konkurence in uh, potem nastopi ravno nasprotje tega, kar želimo doseči. Seveda vse zeli, želi, uh, zveni logično, ko rečemo, da bi morali dovoljenja za izvoz dobiti pred samim izvozom. Vse si želimo preglednosti, uh, želimo si tudi uspešnega nadzora. Ampak eh, podpiram tudi kolegico Köstinger, ki je povedala, da seveda potrebujemo tudi sistem za majhna in srednja velika podjetja. Takšen sistem, s katerim se bodo ta podjetja lahko soočala, kajti svet ni narejen samo za velika podjetja, ampak tudi za majhna in srednja velika podjetja. Zato apeliram na poročevalca, da poskrbi za to, da bodo zahteve izvedljive tudi za MSP-je. Gospod Ferreira, minute pa izvolite. Hvala, gospod predsednik. No, problem uporabe civilne tehnologije za vojaške namene se ne more rešiti samo z nadzorom izvažanja blaga z dvojno ravo, kakor mu pravimo. Seveda je nadzor potreben in ta mora biti strok, Vseeno pa ne smemo preprečiti dostopa državam raz v razvoju do izdelkov visoke tehnologije. Zagotoviti moramo transparentnost in demokratično. Naslednji pa moramo biti tudi z drugimi evropskimi politikami, katerih cilj se obravnava tudi v tej uredbi. Naprimer raziskave, ki se financirajo v okviru sedmega okvirnega programa za razvoj. Tukaj imamo v mislih tudi sodelovanje Izraela v, pri razvoju letalske industrije. Potem pa so Izraelci uporabili nekaj te tehnologije tudi pri napadih na Palestino. Skratka, paziti moramo na to, da se civilna tehnologija ne bo uporabila v vojaške namene. Konec razprave, zdaj pa izvolite, gospa Malmström, za komisijo. Hvala, gospod predsednik. Hvala tudi poročevalcu za odlično upravljeno delo, tudi v imenu gospoda Degufta. Še dve odprti vprašanji ste obravnavali in sicer predlagate nekaj, kar je najpomembnejše za komisijo. To, da imamo enoten sistem in da se izognemo dvojnim standardom in podvajanju in prevelikim komplikacijam neke vrste sistem poročanja je potreben, ne da bi vzpostavili večjega bremena za majhna in srednje velika podjetja. Poročanje je pomembno in upamo, da boste prišli do dogovora s svetom. Tudi v zvezi s tem vprašanjem. Hvala lepa, gospod predsednik. In še gospod Lajstrit, dve minuti. Poročevalec, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči zadnji dve minuti sem želel izkoristiti za to, da bi pozival, eh, da bi pozval svet k ukrepom, ampak eh, sedeži so prazni in ne vem, ali je smiselno voditi to razpravo v osotnosti sveta. Zato je potrebno sporočiti svetu, da če svet nekaj želi od Evropskega parlamenta, potem eh, naj tudi pride sem in posluša razprave v Evropskem parlamentu. Torej, kolegi in kolegice, vem, da gre za pomembno gospodarsko vejo, da gre za številna eh, blaga, gre za delovna mesta in gre zlasti za delovna podjetja, majhnih in srednje velikih podjetij, ki proizvajajo visoko tehnologijo. Ta podjetja so izredno pomembna in za ta podjetja je izredno pomembno, da po vsej Evropi obstajajo enotna pravila, ne pa da ena država počne nekaj, druga spet nekaj tretjega in na koncu izpadajo neumni tisti, ki se držijo pravil. To ne sme ostati tako, zato je nujno, da pridemo do hitrih eh, rešitev in da tudi svet razume, da ne more biti vedno vse po, njegovo, po njegovi volji. Eh, če bi vse to upoštevali, potem bi lahko prišli hitro do rešitve, ki bo v interesu evropskega gospodarstva, delovnih mest in pa v interesu ohranitve človekovih pravic, varnosti in pa človeške nedotakljivosti v in pa zunaj Evropske unije in ravno k temu naj bi prispevalo to poročilo. Gospa komisarka, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice, sem se najlepše zahvaljujem. Hvala lepa, gospod Lajkfrid. S tem smo zaključili razpravo. Glasovali bomo jutri, opoldne. Naslednja točka na današnjem dnevnem redu je poročilo gospoda Simpsona o evropski statistiki turizma.